vprašanje za ustni odgovor. Nova strategija za dobro počutje živali za obdobje 2016 do 2020. Nosilni odbor je odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Pozdravljam komisarja Androkajtisa. Besedo pa že predajam gospodu Šekerskemu, predsedniku odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Pet minut. Odbor za kmetijstvo in eh, razvoj podeželja zastavlja vprašanje v zvezi z novo politiko za dobro počutje živali za obdobje 2016 do 2020. Sporočilo Evropske komisije 2012 skozi nič nič eh, šest v zvezi za strategijo za zaščito in dobro počutje živali za obdobje 2012-2015 je naletel na pozitivni odziv v Evropskem parlamentu in predstavlja jasen načrt uh, ukrepov, ko gre za politiko dobrega počutja živali za seveda preteklo obdobje. Evropski parlament je bil še posebej zadovoljen uh, nad dejstvom, da ta strategija sledi številnim predlogom parlamenta um, iz dokumenta 2009 skozi 22.2 gre za poročilo iz maja 2010. Parlament prav tako ceni dosedanji razvoj in eh, poziva komisijo k nadaljemu izvajanju teh eh, predlaganih ukrepov. Prvo vprašanje torej, ali bo komisija pripravila novo strategijo za eh, zaščito in dobro počutje živali za 2016-2020, da zagotovimo jasnost in doslednost delovanja, kar je ključno za nadaljni razvoj področja dobrega počutja živali v Evropski uniji. Drugo vprašanje, ali bo komisija pripravila kot ključni element dobre politike dobrega počutja eh, živali tudi eh, predlog, kar zadeva sprostitev, eh, sprostitev predpisov EU o, za dobro počutje živali v skladu za strategijo za dobro počutje živali za 2012-2015. Gre za resolucijo nosi oznako 2012 skozi 2030, prav tako gre za predlog na lastno pobudo. To so torej vprašanja odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Zdaj pa moje stališče, kar zadeva ta problem. Tematika, ki je predmet tega vprašanja, se sistematično izpostavlja eh, na odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja na različne načine, v različnem obsegu, ko obravnavamo različne dokumente. Dobro počutje živali ima namreč pomembno mesto v naši zavesti in tudi v naboru vrednot. To je tudi pomemben element trajnostnega razvoja. Posebno eh, mesto ima to vprašanje tudi v Evropski uniji in veliko smo storili za izboljšanje dobrega počutja živali. Standardi in ukrepe, ki jih izvajamo, so na zelo visoki ravni in eh, te tudi spoštujemo, čeprav to pomeni bistveno poslabšanje konkurenčnosti naših živalskih proizvodov na svetovnih trgih. Glede eh, teh izzivov smo se obravnavali, smo eh, govorili tudi v okviru omenjenih poročil. Zavzemati se moramo zato, da naši standardi na tem področju postanejo globalni standardni, kar pa seveda naleti na velike težave. In to so zahteve, ki jih moramo uveljaviti za uvoz iz tretjih držav. To je tematika, s katero se ukvarjamo mm, že več let v številnih poročilih. Veliko dokumentov vključuje to tematiko, dokumentov, na katerih smo delili in delamo zdaj. Gre za zootehnične in druge pogoje za trgovino z živino, z njihovim biološkim materialom, ki se uporablja za razmnoževanje ter njihov prevoz v Evropsko unijo. Potem kloniranje živali. Torej drobnice, eh, kon, prašičev in goveda. Potem naslednja tematika, zdrave živali. Tu gre za veterinarska zdravila in pa postopke skupnosti za izdajo dovoljen za veterinarska zdravila in zdravila, ki se uporabljajo v humani medicini, ki so podvržena odobritvi Evropske agencije za zdravila. In potem še cela vrsta drugih eh, poročil. Skratka, gre za zelo pomembna vprašanja, ki so vezana na dobro počutje živali in posledično na kakovost živalskih proizvodov in posledično na zdravje človeka. Velik, eh, veliko vprašanje zadeva uporabo hormonov pri živalih, potem uporaba živali v znanstvene namene. In tudi tu je potrebno izvesti bistvene izboljšave, kar zadeva dobro počutje živali. Naj na koncu tudi povem, da je dobro počutje živali bilo in ostaja za nas ključna vrednota. Hvala lepa. Hvala, gospod Čekerski komisar Andrukaitis, izvolite. President, honorable members, animal welfare eh, Gospa predsedujoča, to je zelo pomembno vprašanje. Strinjam se z zaskrbljenostjo številnih državljanov in skrbjo za živali in trenutna strategija, za dobrobit živali, ki jo je komisija sprejela v letu 2012, še vedno poteka. In komisija tudi še vedno pripravlja ukrepe za izvedbo še neizvedenih ukrepov. Prizadeva si tudi za izboljšanje dialoga z deležniki in izboljšati tudi vidike uh, dobrobiti živali v mednarodnih um, okrepih. Pripravili smo številna pravila, ki pokrivajo številne vrste, vključno z prašiči in pa kokošmi. Aktivnosti, ki se nanašajo na, na transport, na zakol in tako naprej. Vključujemo pa tudi ukrepe za izdelke iz tjulnov in druge živali. Povečali pa smo tudi prizadevanja, da bi se vse to izvedlo tudi v praksi. Moramo pa se tudi soočiti eh, razširjeno neustreznost in pripravljamo tudi eh, smernice za dobrobit prašičev. Kot del te strategije. Veselim se tudi rezultatov ambicioznega pilotnega projekta v zvezi z najboljšimi praksami povezanimi z transportom živali, ki ga podpira tudi um, parlament in ta traja do leta 2018. Rad bi vam tudi omenil predlog komisije za pregled uh, zakonodaje o uh, uradnih kontrolah kjer naj bi se tudi eh, okrepili ukrpile zahteve za dobrobit živali, ustanovili naj bi se referenčni centri za dobrobit živali. V zvezi z dialogom z deležniki bi si želel ukrepljen dialog med številnimi deležniki tukaj. Rad bi tudi promoviral, ali tudi družba želi povečanje takšen um, dialog. Na podlagi takšne raziskave pa lahko vidimo, kako lahko strukturiramo v prihodnosti ta dialog. Kar se tiče mednarodnih dejanj, je zaskrbljenost državljanov taka, da se ne ostavi na mejah in prav je tako. Moramo tudi promovirati naš pristop na celem svetu, zato da zaščitimo tudi konkurenčnost naše industrije, ki, si, ki je toliko napredovala v preteklih letih. In tako lahko ohranimo standarde Evropske unije na zelo visoki normi, ravni, čeprav so pritiske od druge zelo visoki. Pogovarjal sem se s kolegi pristojnimi za trgovino in notranji trg, kako bi lahko tudi bolje ovrednotili prizadevanje za dobrobit živali tudi na svetovni ravni. Proizvodnja v Evropski uniji mora profitirati iz svojega vodilnega položaja na področju dobrobiti živali in mora še naprej in še dlje osvajati trge in zahtevati etično proizvodno. Ocenjujemo tudi nadaljne korake. Rad bi vas obvestil, da bo komisija v letu 2016 tudi odprla novo raziskavo Eurobarometra in to bo koristen ver informacij, predvsem na področju osveščenosti potrošnikov in izobrazbi. In z veseljem vam bomo predstavili naše nove korake po tem, ko bo zaključena ta in analizirana ta preiskava Eurobarometra. Hvala. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa gremo na seznam govorcev. Mislim, da gospoda Desa ni tukaj, zato bo dobil ime za en, eh, besedo za eno minuto gospod De Castro. Odbor za kmetijstvo je večkrat izrazil svojo zaskrbljenost za dobrobit živali. V Evropi imamo najvišjo stopnjo zaščito živali. Strategija 2012-2015 se izteka. Sprašujemo komisijo, kakšne namene ima v zvezi z morebitno novo strategijo za dobrobit živali. Ampak preden govorimo o novih pravilih, me zanima, kateri ukrepi stare sedanje strategije niso bili izvedeni in ali je še treba kaj postoriti za to, da bi to strategijo, ki zdaj velja, povsod izvajali naj povem še to, da s tem, ko zahtevamo vedno nova pravila, ne da bi zahtevali recipročnost, tvegamo, da bomo kaznovali naš sistem in tvegamo tudi, da se bodo nekatere oblike vzreje preselile izven Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nikolson, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot pri vsaki politiki, evropski, evropski politiki, mislim, da bi tudi tukaj morala prevladati znanost, praktične uh, izkušnje iz kmetijstva, ne pa neko javno mnenje o tem, kako naj bi se skupaj potekalo. Najboljše rezultate za dobrobit živali bomo dosegle, dosegli z dobro strategijo, ki ne bo tukaj bremenila proizvajalcev. Moramo uporabiti praktične ukrepe, ki bodo v korist proizvajalcem in ki ne bodo imeli negativnih vplivov na dobrobit živali. Naprimer, predlog komisije glede medicirane krme lahko vpliva na dobrobit prašičev zaradi uporabe uh, medikamentov, ki preprečuje širitev bolezni. Seveda je treba tudi koristi za potrošnike prepoznati. Proizvajalci iz okraja, odkudar prihajam, so morali tukaj izvajati zelo stroge ukrepe, medtem ko so drugje takšne ukrepe. Uh, enostavno spregledali in so imeli koristi od tega. Seveda je treba zaščititi standarde za uh, dobrobit živali v vseh prostotrgovinskih sporazumih. Ne moremo dovoliti, da uvozniki iz tretjih držav imajo konkurenčno prednost pred proizvajalci v Evropi zaradi previsokih eh, standardov. Uh, in tudi uh, druge bolezni pri govedu so nevarne in uh, ukrepi proti tem potem predstavljajo uh, bremena za kmete. Če bi države bolje izvajale že obstoječe ukrepe, bi bilo tudi dobrobit bolje zagotovljena. Hvala lepa, sedaj pa gospod Federle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veseli me, da je ta proces prišel tako daleč. Ljudje bodo tudi spremljali razpravo v odboru za kmetijstvo in mi smo se zelo natančno uh, tudi s, s, pogovorili o vsem tem. Hvala gospodu komisarju, da se je tako zauzel za to vprašanje. Izpostavili smo veliko predlogov, kako bi lahko dosegli še več napredka. napredka. Moramo dobro oceniti, kaj je bilo doseženo v prejšnji strategiji in posvetovati bi se morali tudi z deležniki, da vidimo, kaj je potrebno za Eh, prihodno strategijo potrebujemo enoten svežen, ki mora biti dobro uravnotežen in mislim, da je zelo pomembno, da to delo pravimo skupaj s kmeti eh, v Evropi, ne pa da delamo proti njim, temveč da delamo z njimi skupaj. Ta strategija nam more dati širšo perspektivo in več instrumentov, s katerimi bomo lahko delali. Mislim, da si moramo prizadevati za harmonizirano zakonodajo za dobrobit živali v Evropi. Imamo harmoniziran trg za te proizvode, ampak še vedno so pravila različna in direktive so bile zelo različno prenešene v nacionalne zakonodaje. Na švedskem imajo tako imeno, imamo tako imenovano uredbo za prašiče ki je veljala za 2004 do 2013, če pa si ogledate uh, ankete švedske univerze v uh, Švedske univerze za kmetijstvo, vidite, da je le malo držav res eh, preneslo to direktivo. Če si gledamo porabo antibiotikov pri živalih, je tudi to zelo različno, vendar pa potrebujemo tukaj več Evrope, boljša pravila. in moramo čim bolj približati skoraj 30 različnih zakonodajnih sistemov. Potrebujemo bolje delujoče notni trg, ki bodo bolje ščitili živali. Sedaj pa gospa Hazekam za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Muke, ki jih prizadevamo živalim, so velike in zenotno zakonodajo bi lahko to spremenili. V 13. členu Lizbonske pogodbe piše, da so živali bitja, ki imajo svojo zavest, svoje čustva in to je treba upoštevati. Kaj pa to te besede pomenijo, če komisija ne. Uh, Eh, tukaj sproži nobene pobude in eh, živali prepusti trgu. So, koliko so vredne te besede, če v Evropi še vedno dovoljujemo um, bikoborbe? In druge grozote, kaj te besede pomenijo, če se živali še vedno koljejo brez narkoze in eh, če se živali v prenapolnjenih tovornjakih prevažajo po Evropi. Kaj te besede pomenijo, če še vedno prenašamo bolečo, silno, eh, nasilno eh, pitanje živali in tega ne prepovemo. Komisija tukaj lahko nekaj naredi, pa ne z novo preiskavo eurobarometra, ampak za pravo strategijo za, varstvo, za zaščito živali. In uh, pred kratkim pa je že eh, najavila, da nima namena ponovno naložiti nove strategije in to še preden smo imeli to razpravo tukaj v parlamentu. In to ne more biti res. Upam, da bo komisija dokazala, da eh, spoštuje pozive družbe in parlamenta v zvezi z varstvom živali in upam, da bodo tudi subvencije kmetov um, odpravljene. Hvala lepa, sedaj pa se nam je pridružil gospod Des in dobiva besedo za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi, upravičujem se, ampak opazil sem, koliko so vredne odprte meje in danes je bila meja med Nemčijo in Francijo zaprta in več kot dve uri sem stal na meji v imenu ILS-a e pozdravljam to, ta predlog za novo evropsko strategijo za naslednje obdobje za dobrobit živali. Ravno mi, kmetje, vemo, da je dobrobit, dobro počutje živali nekaj, kar ima najviše prioriteto. Le zdrave živali, le dobro rejene živali lahko tudi kaj nudijo in ne želimo, da se dobro godi samo živalim v kmetijstvu, ampak tudi domačim živalim. Tudi njih bi morali vključiti v novo strategijo. Nekaj pa vendarle pomislite, pri celi zadevi ne smemo pretiravati, če to vodi, da se proizvodna iz Evrope prenaša v druge dele sveta, potem pa bomo tukaj uh, izvedli greh od leta 97 do 2008 je proizvodna mesa v Evropi narasla le za 6 odstotkov, v azijskem prostoru pa za 385 odstotkov. To pomeni, če bomo preveč obremenili kmete, potem se bo proizvodna prenesla v tiste dele sveta, kjer naša pravila ne veljajo. Zato prosim, da tukaj ohranimo pravo mero, da sicer ohranimo um, pred očmi dobro pičutje živali, ampak da to izvedemo tako, da bo proizvodnja ohranjena, ne pa da bodo ogroženi predvsem mali obrati. Strogi predpisi vodijo do tega, da morajo ravno mali proizvajalci zapreti svoje vrate. Če bomo res izvedli um, ukrep v zvezi s, kra, z kravami, potem bodo številni kmetje v alpskem območju morali zapreti svoje kmetije. Zato prosim, da tukaj ravnamo racionalno. Hvala. Hvala minuto in pol, gospod Taylor. Hvala lepa, predsedujoča. Ta resolucija o počut, dobrem počutju živali je prišla v pravem ču, času in jo podpiramo, predvsem cilje podpiramo, pozdravljamo predvsem eh, kontrolo obstoječih obstoječe strategije, kajti le 9 od 19 ukrepov je komisija do sedaj izvedla. In zato bi morala vsaka nova strategija nujno pozivati in pozvati k zakonodajnem okvirju, jasnem zakonodajnem okvirju za dobro počutje živali, ki bo izboljšalo standarde, ne pa da jih bo razvodenilo. Nas skrbi, da ko nekateri govorijo o poenostavitvi pravil, da gre tukaj za razvodenilost. Potrebujemo boljše izvajanje. Dva elementa predla v predlagani resoluciji je treba omeniti. Gre torej za status celega eh, dobrobitja živali, gre za prepoved trpljenja živali in treba je tudi eh, zahtevati standarde za govedino. Dobro počutje živali in vprašanja z njim povezanih so med najbolj med tremi najpomembnejšimi vprašanji, ki jih prejemamo od svojih voljivcev. Ljudi skrbi za živali in zahteva od parlamenta, da jih zaščitijo. Hvala, gospod Engnjut, dve minuti. Hvala lepa. Ko govorimo o dobrem počutju živali, tukaj v Evropi prihaja do razlik v kulturih. V južni Evropi še vedno dovoljujejo, da bi ko borbe. Lahko rečemo, da naj se v Rimu pač, eh, obnaša tako, kot se dela v Rimu. Ampak žal pa britanski davkoplačevalci podpirajo takšno početje, zato ker morajo tudi oni plačevati prispevke za zemlji, eh, kmetijska zemlišča, kjer se zrajo tudi biki za biko borbe. Ni bilo nobene konkretne zakonodaje, ki bi rekla, da Britans, denar britanskih davkoplačevalcev ne bi smeli uporabiti za to in mislim, da se to nikoli ne bo zgodilo. Ampak eh, svarim vas, pri nas bomo kmalo imeli referendum o eh, članstvu v Evropski uniji in če bomo povedali ljudem, da podpirajo biko borbe s svojim denarjem, se bodo zelo prli proti temu. Potem pa naj omenim še prakse v drugih državah, kjer eh, se ubijajo psi na tak ali drugačen način. Kaj pa se s temi psmi zgodi? Ali pokopljajo te pse? To bi seveda vznemirilo zakonodajalce v Evropski uniji oziroma ali bo to tudi koga drugega vznemerilo zaradi onesnaževanja okolja ali se jih kaznuje zaradi uh, nepravilnega odlaganja smeti ali nepravilne uporabe gnojila. Ampak pravzaprav to nikogar ne gane, ker se to dogaja v Južni Aziji. Ampak te psi pa imajo tudi steklino. Uh, ki se prenaša tudi na ljudi in te ljudje bi lahko prišli v Veliko Britanijo, ker so meje odprte. Torej, kakšen je boljši razlog, da zapremo meje, kot je steklina? Hvala. Sedaj pa gospa Bilde za tri minute. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Strategija mm, za dobro počutje živali 2012-2015 se zaključuje in veseli me, da je ta tema na dnevnem redu in upam, da bomo vzpostavili novo strategijo za boj 2016-2020. Člen 13 PDEU določa, da Unija in države članice v polni meri upoštevajo zahteve z področja dobrega počutja eh, živali, pa moramo storiti več za področje zaščite živali in odpraviti vse pomankljivosti naše strategije na tem področju. Na področju kmetijstva je vse večje število intenzivnih eh, kmetijskih gospodarstv v Franciji in v Evropski uniji, nekaj, kar je vzrok za skrb, skrb za živali in tudi za človekovo zdravje. Kot naprimer farma 1200 bikov v Alzaciji, industrijske eh, svinske farme v Poruju, v pokrajini Vonde. In zato moram reči, da obžalujem, da je tudi državljanska pobuda za področje vivisekcije naletela na neuspeh. Menim, da je potrebno več storiti za preprečitev poskusov na živalih, da bo ta postopno dala mesto alternativnim metodam. Prav tako moramo izpostaviti neverjetno trpljenje živali, ki jih gre dobe za kol brez eh, predhodnega omamljanja menim, da je potrebno zagotoviti tudi ustrezno označevanje načina zakola, enako velja eh, tudi za krzna. Odpraviti je potrebno tudi izjeme za obredni zakol. Prav tako je potrebno strože kaznovati trgovce z deli živali, kot naprimer z slonovo kostjo. Države članice morajo slediti najboljšim obstoječim praksam, tudi kar zadeva humano ravnanje z divjimi psmi in mačkami. Hvala, gospa Kestinger, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Tudi jaz izredno pozdravljam to razpravo o možni strategiji za dobro počutje živali za obdobje po letu 2016, kajti tudi meni se zdi zelo pomembno, da dobro počutje se ne zaključi na mejah in da predvsem v Evropi potrebujemo harmonizirano ukrepanje v dobrobit živali, predvsem pa tudi v dobrobit in zaščito proizvajalcev. Moja domovina Avstrija ima v, eh, v avstrijski primerjavi zelo zgledne, oziroma v primerjavi z Evropo zelo zgledne standarde, naprimer pri izvajanju kokoš nesnic v kletkah in tudi na področju prevoza. In medtem, ko se naši rejci doma zelo strogo kontrolirajo, pa je v Evropi še vedno nekaj držav, ki v zvezi z kokošmi teh zahtev niso izvedle. Tudi pri prevozu živali se to pogosto kaže še kot večja eh, slabost pri konkurenci, še slabši položaj napram konkurenci. In moram reči, da ničesar ne bomo prispevali k zaščiti živali, če bomo ne mogočili proizvodnjo živali. Uh, Isto velja za tretje države. Če ne bomo v trgovinski politiki pozorni, kakšni standardi se upoštevajo za uvožene živali in pogosto se še uporabljajo um, evropski, se uporablja evropski denar za izgradnjo obratov izven Evrope za manjšo zaščito in potem se to uvaža v Evropo, torej bolj neumno potem to sploh več ne gre. Uh, zato pozivam tiste, ki zahtevate več um, zaščite in več ukrepov, da ne gledajte samo na um, aktivizem. In tukaj prosim tudi za vašo podporo pri strogem izvajanju obveznosti označevanja, kajti to smo dolžni proizvajalcem in potrošnikom v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, se pravi, sedaj pa gospod Kofod za eno minuto. Ja, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Zelo pogosto govorimo o zaščiti v EU, veliko pa ne naredimo. Tu imamo obveze, dožnosti in poskrbeti bi morali, da naše živali živijo brez bolečin, dobro, zdravo. To bi morala zahtevati naša strategija. Vendar pa vsak dan doživljamo, da v EU nekatere države kršijo predpise na danskem recimo, vidimo, da do 99 odstotkom prašičev prirezujejo repe. Kdaj boste končno ukrepali proti tistim državam, ki sistematično kršijo evropsko zakonodajo? Kdaj se bo to zgodilo? Kdaj bomo začeli končno spoštovati največ 8 ur časa prevoza za žive živali. Kdaj bo komisija končno začela vlagati tožbe? Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa za minuto in pol gospod Vojčehovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Med današnjim glasovanjem za dnevni red je eden od kolegov dejal, v Evropi imamo težavo s terorizmom in ni pravi čas, da se zdaj ukvarjamo s strategijo dobrega počutja živali. Boj proti terorizmu ali zaščita živali. To je lažna alternativa, to je lažna izbira, ki nam jo ponujajo. Dobrobit živali je evropska vrednota, to je del evropske dediščine. Na to dediščino smo lahko ponosni, ker imamo enega najvišjih, če ne najvišjega standarda zaščite živali. Velika večina evropskih državljanov si želi, da bi te standarde še izboljševali. Večina evropskih državljanov razume pomen dobrega počutja živali in zaščite živali za naše človeštvo v 21. stoletju to, da nimamo nove strategije za obdobje 2016-2020, je neke vrste zelo slab signal, ki kaže, da Evropska unija ne želi nadaljevati politike izboljševanja standardov dobrega počutja živali. To je zelo slab signal za javno mnenje. Ravno zato pozivamo Evropsko unijo, da nadaljuje s politiko zaščite živali in naj pripravi novo strategijo. Mahatma Gandhi je dejal, da velikost človeštva lahko sodimo potem, kako ravna z živalmi. S tem, ko bomo sprejeli novo strategijo, bomo pokazali našo človečnost in naš moralni napredek v EU. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto in pol, gospod Jakovčič. Hvala, gospa predsedujoča. Ko govorimo o politiki in dobrem počutju živali, moramo izhajati iz tega, da imajo te živali občutja, da občutijo bolečino in srečo in da čutijo pravzaprav zelo podobno kot mi. To mora biti izhodišče, ko govorimo o dobrem počutju živali in šele potem bomo lahko razumeli, kaj vse počnemo tem živalim, ko jih redimo, ko jih žal kloniramo, ko jih prevažamo na način, na katerega tega ne bi smeli početi. In v končni fazi vidimo tudi, kaj se dogaja pri sami vzreji, prevozu in tudi kloniranju. Sam bi rad povdaril predvsem to, da potrebujemo novo strategijo, ampak ta nova strategija bi morala upoštevati tudi naš odnos do divjih živali, recimo uporaba prosto živečih živali v cirkusih ali pa trgovina s temi živalmi na neprimeren način. Prav tako bi morali upoštevati tudi to, da domače živali, psi in mačke, pogosto niso obravnavani tako, kot bi bilo treba. In tudi, ko govorimo o zatočiščih za te živali, bi morali narediti več. Zato pričakujem od komisije, da ko bo letos potekla strategija, ki jo je komisija pred časom ponudila, potrebujemo novo, ki jo tudi eh, zelo željno pričakujemo. Hvala. Gospod Ek, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar Andrej Okajtis, Evropska unija se je v Lizbonski pogodbi zavezala, da bo upoštevala živali kot čuteča bitja, ampak živali v množični vzreji močno trpijo v klavnicah, pri testih na živalih in vidimo, da vsako leto nečloveško ubijemo na stotine tisočev živali, pravila se ne nadzorujejo, kršitve se ne kaznujejo in vidimo, da pravzaprav nimamo nobenih pravil za recimo množično vzrejo kuncev. Zato sprašujem, kaj bo Evropska komisija naredila. Strategija, ki se letos izteče, ni bila v zadostni miri eh, izvajana. Namreč vsaj polovica točk iz te strategije je še odprtih. Tako bi morali recimo opustiti uporabo kletk, pri poskusih na živali, bi morali predpisati kot zavezujoče validirane metode in zato bi morali ustrajati na naših standardih tudi v trgovinskih sporazumih. Zato pozivam komisijo naj se bolj zauzame. Nesprejemljivo je, da to odrivamo. Evropski državljani nočemo več čakati in sem lahko rečem, da te bolečine ne morem več prenašati, to pravim v imenu živali. Zato pravim, komisija, ko gre za mučenje in trpljenje živali, pokažite moralno veličino in izpolnite pričakovanja evropskih državljanov. Hvala lepa. Gospod Ek, ali od gospoda Desa sprejmete modri karton? Gospod Des, 30 sekund imate. Ja, Ek, hadi. Gospod Ek, vprašanje imam za vas. Takrat, ko so vaše sesterske stranke bile na vladi, so se pravzaprav ustanavljale največji taki obrati, tam, kjer so bili komunisti na oblasti. Takrat se je začela ta množična uzreja in ti množični obrati. Kako je bilo to možno? Razložite kapital gre vedno tja, kjer ima najboljše možnosti, da se množi. In na vzhodu Nemčije je bila ta možnost dana, ampak ne pozabite, prosim. Odkot so prišli vlagatelji? Z nizozemske, na primer. Ogromno jih prihaja z nizozemske. To je treba vedeti. To nima nič opraviti s to stranko. To nima nič opraviti s tem. To nima nič opraviti s to temo, ko govorimo o strategiji za zaščito živali madame la présidente gospod komisar strategija dva dvanajst dva petnajst se sklepa z zelo mešanimi rezultati in za obdobje dva šestnajst dva dvajset vaša komisija ne predlaga v bistvu neke nove strategije novih ukrepov in vi predlagate da opravimo neko velikansko raziskavo. Ma to bilo resnično nerazumno, sploh v trenutku, ko vaša komisija vodi pogajanja o čezatlantskem sporozumu in ko se pogovarjamo o intenzivni vzreji, ki poteka na drugi strani Atlantika, je nemogoče, da ne bi sprejeli zakonodaje pri tem ključnem vprašanju. Ta koncentracijski način vzreje živali v res nemogočih pogojih, je nekaj, česar v Evropi nekako ne moremo sprejeti. Gre za uvožne metode, ki se zdaj uporabljajo v Franciji in to je treba prepovedati. In zato vas pozivam, gospod komisar. Državljani, mislim, da se lahko upravičeno sprašujejo, ali ščitite velike živilske eh, skupine in velike kmetijske pridelovalce ali pa morda želite zaščititi človekovo zdravje. Gospod Soler. Hvala lepa. Pogodba o delovanju Evropske unije v 13. členu, tako kot smo že prej spomnili, govori o našem odnosu do živali. Do živali se moramo obnašati tako, kot do čutečih biti. Ampak tega zelo pogosto ne upoštevamo. To je sebičnost, to je hinavščina in preveč imamo izjem. Iz znanstvenih razlogov vidimo, da po nepotrebnem izpostavljamo živali trpljenju. Potem smo hinavski tudi iz kulturnih razlogov. Recimo, poglejmo si živali v cirkusih, trpljenje, ki jim ga povzročamo na način življenja, ki pravzaprav je povsem nenaraven. Potem so tu še verski razlogi, recimo Eh, obredno klanje, ko izvajamo pravzaprav grozovito trpljenje, ki je posem nepotrebno. Zato, gospod predsedojoča, gospod komisar, upam, da bo nova strategija, ki jo nujno potrebujemo, taka, da bo v središču dobrobit živali kot čutečih biti. Hvala lepa. Hvala, gospod Buda, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Zdravje vsakega od nas je odvisno od zdravja živali, ki jih uživamo. To se vse navezuje na dobrobit živali in seveda je zelo pomembno, kako so živali vzrejene, s čim so hranjene. Zato pozdravljamo pobude komisije v preteklih letih in ponovno povdarjamo, da se morajo ta prizadevanja nadaljevati in še okrepiti. Na tem področju mora komisija zagotoviti stalno komunikacijo, upoštevati moramo stališča tako kmetov kot potrošnikov. Zato moramo doseči ravnovesje med interesi obeh teh skupin, zato da bodo pravice slehernega in sleherne skupine upoštevane. Zato nas mora skrbeti ne samo sprejetje, zakonodaje po nekem poenostavljenem postopku, pač pa moramo zagotoviti tudi to, da bomo zelo podrobno spremljali, kako države članice izvajajo ta pravila. Tu žal je še vedno veliko sivih con. Danes vidimo, da imamo v prehranski verigi resno neravnovesje, ki škodi predvsem kmetom. Tu nam primankuje tudi investicij. Vidimo, da so proizvajalci prepravljeni z birokracijo in z našimi predpisi jim življenje še otežujemo. Tisti kmetje, ki so pokazali največjo odgovornost, morajo uživati pogoje, ki bodo stabilni, predvidljivi in imeti enakopraven položaj kot drugi akteri na globalni ravni. Zato morajo države članice izkoristiti sredstva iz evropskih skladov za razvoj podeželja, za spodbujanje uporabnih raziskav in naložbe v sodobne rešitve za izdiževali za to, da bodo lahko evropski državljani uživali zdravo hrano. Gospa Mici. Hvala lepa. Živali so čuteča bitja, tako kot mi čutijo bolečino, trpljenje in zato težko razumem, kako lahko ljudje grdo ravnajo z biti, ki se ne morejo braniti. Žal pa veliko ljudi meni, da so živali namenjene izključno profitu za hrano, za lov ali za izkoriščene v druge namene. Živali ne smemo zlorabljati, zato jih moramo obravnavati s poštovanjem in dostojanstveno. Živali nimajo glasu in ne morejo protestirati, zato moramo mi zagovarjati tiste, ki nimajo glasu. Ko se izteka sedanja strategija z letošnjim letom, pozivam komisijo naj ne mudoma poskrbi za izvajanje tistih točk, ki še niso bile izvedene in naj pripravi novo strategijo, ki bo koristila živalim in vse tistim, ki jih spoštujemo. Dokažimo, da smo civilizirani in dajmo glas živalim, ki potrebujejo našo zaščito, kajti včasih so živali veliko bolj ljubeče, kot smo ljudje. Gospa Gerling, hvala lepa. Več izvajanja obstoječe zakonodaje je ključ do izboljšanja dobrobiti živali. Vemo, kako pomembno je zdravje živali za evropsko kmetijstvo. Ključnega pomena je, da še naprej podpiramo mesno proizvodnjo. Ne smemo dopustiti tega, da bomo imeli še več uvoza, naši kmetje pa bodo brez dela. Sveda to ne pomeni, da moramo opustiti sleherni nadzor preprečiti moramo vsakršno mučenje, izboljšati standarde. Prevoz živali je seveda nekaj, kar je treba rešiti na evropski ravni, ker gremo predvsem za prevoz preko meja in ta mora biti gladek, ne glede na to, kaj je gospod Des danes izkusil. Ampak Vidimo, da se zdaj pravila ne izvajajo. Imamo najviše standarde na svetu. Nehajmo že enkrat govoričiti. Poskrbeti moramo za to, da bodo vlade držav članic izvajale zakonodajo. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Terry Cabres. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Potrebujemo novo strategijo, ki mora vključevati tudi temeljno idejo, ki se skriva za zaščito in dobrobitjo živali. Ta ideja pa je filozofsko in etično načelo, ki ga ponavadi ne omenjamo in sicer naslednje. Živali moramo zaščititi zato, ker živali imajo pravice. Seveda, moramo upoštevati pravice in dolžnosti. Naša dolžnost je, da zaščitimo živali. To pa pomeni, da moramo priznati pravico živali, da so zaščitene. To bi morali eksplicitno vključiti v naše dokumente, kajti to je podlaga, na kateri bomo lahko gradili strategijo za zaščito in dobrobit živali. Gracias, gospod predsednik. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Šraja Perik. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, govorimo o nadaljevanju strategije. Sama sem proti temu. Razlog pa je ta, da moramo direktive in uredbe izvajati. Inštrumente, ki jih imamo, moramo izvajati, pa jih ne. Več kolegov je že povedalo, da je Evropa postavila pravila in kmetovalci so jih spoštovali, rezultat pa so višji stroški, ki jih kmetje niso pripravljeni plačati. Zato govorimo o krizi. To je eden od rezultatov. Nadaljevanje te politike zato pomeni še strožje zahteve za kmete in tega na tej točki ne morem sprejeti. Govorimo o dobrobiti živali, morali bi govoriti o dobrobiti ljudi. Vidimo, da begunci ure in ure čakajo na mrazu, med njimi so ženske, otroci, živali pa imajo pijačo, hlajenje, ogrevanje. Zdaj slišimo, da naj bi prevoz še skrajšali, obenem pa ljudje spijo na mrazu in v snegu, ker nimamo dovolj bivališč. Živali pa morajo imeti svetlobo, ogrevanje in vse mogoče udobje. Ali se vam ne zdi, gospa predsedujoča, da bi tu morali početi nekaj drugega? Čas je, da se resnično začnemo ukvarjati s tistim, kar je pomembno, da iščemo rešitve za resnične probleme, to pa je azilna kriza, migranska kriza kriza in boj proti terorizmu in ISIS-u. Mislim, da mora biti na našem dnevnem redu dobrobit ljudi pred dobrobitjo živali, čeprav jih spoštujem. Spremete modri karton oziroma modra kartona dva sta, ampak eden od kolegov je že govoril. Gospod Jar ima vprašanje za vas, če ga spremete. Gospod Jar, 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Šrajer Pirih je povedala svoje mnenje. Namreč, dejstvo je, da ko govorimo o živalih in zaščiti živali, se tu le malo stvari ureja na evropski ravni. Konč, konč, Eh, seveda je pomembno to kar ste povedali dostikrat smo na nizozemskem imeli razpravo tudi o tem ampak mislim da je treba zaščititi tudi živali na vseh ravneh in vse živali zdaj pa nadaljujemo gospa aguilera Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Želim nekaj povedati v zvezi s to strategijo, ki se letos zaključi. Ampak vedeti moramo, da imamo kar dovolj predpisov, v praksi pa se je dogajalo nekaj drugega, pri ciljih te strategije je bilo govora o tem, da se moramo lotevati problemov na bolj celosten način, torej z več harmonizacije, zato da bi dosegli v tem našem skupnem prostoru več dobrobiti. To je pisalo v strategiji. Zdaj me pa zanima, kakšen je rezultat tega. Zanima me, kakšen je rezultat te druge strategije. Zanima me tudi, kaj pravi Eurobarometer, kaj pravijo evropski državljani, o katerih tako radi govorimo tu. Kaj skrbi evropske državljane? So pripravljeni plačati več za dobrobit živali? Zdi se, da moramo najprej pogledati, kakšni so sedajni že doseženi rezultati. Pa poglejmo, poglejmo ali se sedaj izvaja že sprejeta zakonodaja v vseh državah članicah. Res je, da moramo oceniti tudi sporazume s tretjimi državami, da bomo videli, ali smo z njimi dovolj zahtevni ali ne. Naslednji gospod Kožmjok. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod komisar, najprej naj povem, da le 9 od 19 ukrepov v strategiji za dobro počutje živali za obdobje 2012-2015 eh, lahko označimo za izvršene, tako da bi morala komisija odpraviti zamude na tem področju, pa tudi pripraviti nove harmonizirane pravne normative, zato da bi v polni meri izpolnjevali tudi zahteve iz člena 13 pod EU. Takšni predpisi bodo živinorejcem v Evropski uniji omogočili enakopravno eh, enakopravne pogoje in tudi izpolnitev notranjega trga. Prav tako mora komisija tekom eh, pogajanj o dvostranskih sporazumih s tretjimi državami zagotoviti spoštovanje evropskih standardov dobrega počita živali, ko gre za izvoz iz tretjih držav v države EU. Na ta način bomo lahko ohranili našo proizvodnost in pa bo živinovreja v Evropski uniji vse bolj ogrožena. Hvala nas eh, ledna govorica gospoda Loje. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, veseli me, da je ta tema na dnevnem redu. Pomembno je, da parlament o tem eh, razpravlja eh, tudi pred začetkom dela Evropske komisije. Dobro počutje živali je pomembno vprašanje v očeh evropejcev. Naši sodržavljani namreč eh, vse bolj želijo biti odgovorni potrošniki in prav tako želijo vedeti izvor hrane, ki prihaja na njihove eh, krožnike. In zato me tudi veseli napredek, ki je bil dosežen na različnih področjih. Tudi živinorejci so vključeni v dobro počutje živali, kar je seveda ključnega pomena za kakovostno proizvodnje. Če Evropska komisija namerava nadaljevati z delom z pripravo nove strategije, mora biti ta strategija pragmatična in objektivna in mora vključevati vse akterje, tako eh, poklicne kot druge. Prav tako pa nima smisla, da s prstom kaže na same živinorejce, ampak da začne spodbujati najboljše prakse. Ne moramo po eni strani zagovarjati dobro počutje eh, živali, po drugi strani pa nalagati nesorazmerne pogoje našim živinorejcem. Treba je upoštevati tudi vpliv, ki ga ima to lahko na model živinoreje v Evropi. Upoštevati moramo, da teve, ki jih že nastavljamo na naše živinorejce. Naprimer, tudi ko gre za direktivo o varstvu voda in eh, prsti. Potrošnik želi obenem znižanje eh, izpustov toplogrednih plinov v eh, zrak in tudi prostorejo. To so seveda neskladni cilji in verjete si, kako predstavljate, kako težko je iskati srednjo pot. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja govorica, gospa Kadenbach, izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar, kljub krizi, kljub gospodarski krizi, moramo spregovoriti o dobrem početu živali. Pred nekaj leti, ko je šlo za strategijo 2012-2015, sem eh, ravno na ta način začela s svojim izvajanjem. Kajti takrat so nam začeli diktirati, če še zaradi gospodarske krize ne moremo zdaj eh, sploh razpravljati o dobrem početu živali, še manj pa lahko svoj dnevni red, svoje razmišljanje zdaj eh, sploh pustimo hm, temu, da jim diktira pot terorizem seveda tudi v luči krize, tudi v luči terorizma, moramo vendarle znati formulirati misli tudi na tem področju. In to je pomemben element eh, PDEU, člen 13. Ta določa, da so živali čuteča bitja in eh, tega nikakor ne moremo pustiti ob strani. In prepričana sem, gospod komisar, da boste skupaj svojo ekipo pripravili strategijo za prihodnost, kajti pripričani smo in to tudi vem iz vaše aktivnosti na področju odbora za zdravje, da je dobro počutje živali in dobro počutje ljudi, zdravje živali in zdravje ljudi nekaj, kar sodi skupaj. Zdravo Evropo za ljudi bomo imeli le, če bomo imeli tudi Evropo, ki bo zdrava za živali in v kateri bodo prvice živali pisane z veliko začetnico. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Dalton. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Imamo najstrožja pravila z tega področja na svetu, pa če jih ne bomo uveljavljali, so nič vredne in zato je ravno uveljavljanje pravil ključnega pomena. Nima smisla imeti strategije na tem področju, če ne eh, prepoznamo dejstva, da se obstoječa eh, pravila pogosto ignorirajo. To je problem, ki smo mu priča pogosto na področju dobrega počutja živali, ko gre na primer za transport. Eh, kontrole na terenu kažejo, da je stanje daleč od predpisov. Potem je tu tudi vprašanje teh otapljanja nezdravih živali širom Evrope in tudi potni list za hišne ljubljenčke se zlorablja. Potrebujemo zgolj izvajanje zakonodaje. Več še nove zakonodaje bo samo povzročilo zmedo. Obstoječo zakonodajo treba začeti dobro izvajati in zato mora komisija postati veliko bolj odločna z neodločnimi državami članicami, izmenjavati je potrebno najboljšo prakso in tudi spodbujati dobro počutje živali širom Evrope. Na ta način bomo zagotovili najviše standarde na skupni ravni. Hvala lepa, gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo evropski kmetje prav tako evropska kmetijska politika so lahko ponosni na to kar je bilo na področju dobrobiti živali narejeno v zadnjih desetih petnajstih letih. sam sem podrobno spremljal ta razvoj dogodkov v svoji državi v republiki sloveniji kot kmetovalec ali pa če hočete tudi kot kmetijski minister in poznam prizadevanja kmetov kako so spreminjali hleve tako v govedoreji prašičereji kakor tudi v perutnini in mislim da je bil res narejen zelo velik napredek in znatna sredstva so bila prispevana tudi iz eh, evropskega kmetijskega denarja. v naslednjih korakih je potrebno zagotovo najprej videti kaj od tega kar smo si zapisali že storjeno o korakih katere še kdo ni naredil se je potrebno pogovoriti da jih naredi da bo kmetijstvo v evropi enotno in da bomo imeli zagotovilo da je za evropskim kmetijstvom tudi enotno politiko na področju dobrobiti živali. za naslednje korake je zagotovo potrebno skupaj s kmeti kakor tudi s potrošniki spregovoriti in trezno premišljeno iti korak za korakom naprej ne biti prehiter. na drugi strani pa mislim da je nujno potrebno da smo zelo kritični in damo pod drobnogled tudi tiste države od koder uvažamo eh, mesne izdelke kajti lahko se nam zgodi da bomo ob brezkompromisnem in nekritičnem uvažanju eh, takšnih izdelkov eh, zelo ogrozili tudi evropsko kmetijstvo evropsko živinorejo in kot je bilo že danes eh, rečeno najprej bodo propadle male kmetije v območjih s težkimi pogoji predelovanja. zagotovo pa bo potrebno biti pozoren pri teh standardih za dobrobit živali tudi pri vseh trgovinskih sporazumih kajti tam je pa nova past da lahko zaradi neenotnih pravil evropski kmet zopet potegne kratko plat. hvala lepa gospa predsedujoča evropski državljani se ozirajo k evropski komisiji da bo ta odločno ukrepala za zaščito dobrega počutja živali nova strategija mora zato predstavljati izhodišče za evropsko okvirno zakonodajo z področja dobrega počutja živali, kar bo podpiral tudi sistem vse na enem mestu znotraj Evropske komisije. Edino jamstvo, da se bodo vprašanja dobrega počutja živali obravnavala na enoten način je ta. Danes je bilo rečeno, da so živali čuteča bitja in uh, tega se moramo zavedeti, ker na ta način bomo lahko začeli tudi ustrezno izvajati predpise na tem področju širom EU in širše. Treba je omejiti nezakonito trgovino z psmi in drugimi eksotičnimi hišnimi ljubljenčki. Čas je za novo robustno strategijo. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospa Neuhl. Spoštovani gospod komisar, meni se zastavlja vprašanje, zakaj ne? zakaj ne bi imeli nove strategije za dobro počitek živali? Kaj je ozadje, ki vlada vsemu temu? Ne le v našem odboru, tudi v drugih odborih. Mislim, da moramo mi kot parlament vedeti, da se strategije preprosto ne izvajo več. Še en primer tega je strategija za enakopravnost med spoloma v Evropi. Torej, zopet, zakaj ne? Zakaj se komisija brani pred tem, da bi imela jasne cilje, jasno pot, akcijski načrt z ustreznimi podatki, da bomo resnično lahko vedeli, kakšen napredek je bil dosežen v Evropi. Absolutno si ne znam predstavljati, zakaj vse te številne tematike, ki jih omenjajo kolegice in kolegi, preprosto ostajajo v ozadju. Potrebujemo jasen okvir, potrebujemo strategijo. In zelo iskreno moram povedati, na področju humane medicine, eh, kjer tudi vi delate, moram reči, da delate zelo dobro in zato vas pozivam še enkrat. Na podoben način, podobno jasno je tudi na področju zaščite živali potrebno ukrepati in potrebujemo strategijo in to zdaj. Hvala lepa. Naslednji gospod Sani. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ukrepi na področju dobrega počutja živali so zelo pomembni in vse čas jih je potrebno spremljati. Poiskati moramo prav, pravni okvir za ukrepe na tem področju in ko pripravljamo strategije, moramo biti ustrezno tudi pozorni na vire financiranja. Evropske norme tu so zelo visoke in ta visoka raven je nekaj, kar je zelo težko zagotavljati v čas in uh, sploh za živino. In zato je pomembno, da tudi tretje države spremejo naše standarde. Uh, Drugo področje so hišni ljubljenčki. Že leta 2012 je Evropski parlament izpostavil pomen tega, da se v zakonodajo zajame tudi te živali. Ampak žal ni doslednosti na tem področju in dejstvo, da teh živali ne jemo, še ne pomeni, da ni potrebno biti previden glede načina, kako se z njimi ravna. Hvala naslednja gospa Džufrida. Hvala lepa. Strategija za dobro počutje živali 2012-2015 je imela pozitiven učinek na ukrepe, ki so se sprejeli za izboljšanje življenjskih pogojev za živali. Na srečo se mentaliteta spreminja in občutljivost, kar zadeva področje dobrega počutja živali, je vse večja. Tudi javno mnenje je bistveno bolj napredno kot naše institucije in vemo, kako zelo občutljiva je javnost na nasilje nad živalmi. In zato pozdravljamo sprejetje uredbe o zdravju živali, ker smo tudi jasno zapisali, da eh, je to pomemben predpogoj za določanje zdrave živali. Žival, ki je v neznosnih razmerah, ne more biti opredeljena kot zdrava. Zato potrebujemo strategijo, ki se bo soočala s temi Eh, primeri eh, nasilja in krutosti nad eh, živalmi. V, mislu imam tudi, v mislih imam tudi prakse, ki se dvajo na ferskih otokih, ki jo je potrebno čimprej zaključiti. Še gospod Serrao Santos, potem pa prosta razprava. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kam hočemo priti na tem področju v Evropi? Tu gre za iskanje ravnovesja med eh, fizičnim in psihološkim eh, zdravjem živali, kar ima seveda finančni učinek na kmete. Intenziviranje kmetovanja ne sme pomeniti vse slabšega stanja dobre kvačute živali. Ne, eh, ko gre za ribogojstvo, eh, moramo tudi tu zagotoviti čim boljše pogoje. Tudi to področje mora izpolnjevati ustrezne standarde. In sicer na podlagi znanstvenih dokazov smo dognali, da v procesu ribolova prihaja do trpljenja živali in seveda moramo zdaj ugotoviti, kako naprej, eh, zdaj po izteku obdobja 2012-2015. Prehajamo na prosto razpravo, vsi, ki ste za besedo prosili, jo boste tudi dobili. Prvi je gospod Mikolašik. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Nocoj govorimo o vprašanju dobrega počutja živali in to se mi zdi izredno pomembna tema, ki jo je pač potrebno obravnavati, pa naj gre za živali, ki jih vzrajamo v intenzivnih pogojih ali za hišne ljubljenčke. Tudi za lete je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje. Rad bi se dotaknil tudi vprašanj, kot so slabe metode za kola. Naprimer, če želimo preskušati zdravila, ki jih ni možno testirati na ljudeh, tudi tu delamo napake. Napake delamo tudi, ko gre za transport živali, potem je tu tudi vprašanje kloniranih živali, tudi te močno trpijo in zelo cenim to, da je parlament glasoval proti proizvodnje mesa iz krvnih živali. Hvala lepa. Naslednji je gospod Nikola Kaputo. Hvala, gospa predsedajoča. Zagotoviti je potrebno ustrezno raven eh, dobrega početja živali, kajti to je edini način, kako se zagotovi ustrezno produktivnost in eh, raven zdravja. Evropski predpisi oziroma strategija za 2012 do 2015 je vsekakor predstavljala pomemben korak naprej, ampak veliko je še potrebno postoriti. Komisija Eh, mora pripraviti novo, bolj ambiciozno strategijo za zaščito dobrega počutja živali v obdobju 2016, predložiti ustrezen, poenostavljen zakonodajni okvir. Nacionalne pristojnosti na področju dobrega počutja živali zaradi kompleksnosti in zaradi različnih eh, interpretacij privedejo do pravne negotovosti, kar pomeni tudi veliko ekonomsko eh, pomakljivost za proizvajalce. Zato potrebujemo večjo mero harmonizacije. Prav tako je pomembno, da predlog komisije Eh, usmerja predvsem, ne bo usmerjen predvsem v podporo živinorejcem in zagotavlja ustrezne kmetijske strukture in da bo prav tako upošteval živali, ki so zapuščene, eh, torej divje pse in mačke, eh, da se na ta način zagotovi nasplošno višjo raven dobrega počutja živali. Thanks, next. Hvala lepa. Naslednji gospod Marijas. Thank you. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zaščita dobrega počutja živali je zelo pomembno vprašanje. To je vprašanje, o katerem bo morala govoriti tudi komisija. Evropska strategija za zaščito in dobro počutje živali 2016 do 2020 eh, je nova zgodba. 2012 do 2015 ta strategija je privedla do pozitivnih rezultatov, ampak žal se še vedno soočamo s številnimi primeri slabega ravnanja z živali. Na globalni ravni se živali dobesedno muči in izredno trpijo živali. Vse to v imenu dobička. In Evropska unija mora storiti bistveno več za zaščito živali in za to, da se jih tudi zaščiti pred eh, mučenjem in eh, slabim ravnanjem. Potrebujemo tudi predlog za poenostavljen zakonodajni okvir za Evropsko unijo na področju dobrega počutja živali. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Müller. Spoštovana predsedujoča, drage kolegice in kolegi, pozdravljam vse, kar bo prispevalo k boljšemu dobremu počutju živali in to ima tudi uh, najvišja prioriteta pri večini kmetov v Evropski uniji. Razvoj um, oblik reje se je v preteklih letih dobro razvil, je dobro napredoval in tudi investicijski programi, ki so bili um, tu predlagani kot spodbuda za kmete, so bili dobri instrumenti, Eh, Švica certificira tehnike za hleve, ki so posebej ugodne za živali. Tudi to bi bilo za nas da, to bi bil za nas navdih. Potrebujemo skupne poti in nove procese. Trge, skupnega trga ne smemo izgubiti, vidim pa problem, da v 28 različnih državah tako različno obravnavamo var um, dobrobit živali. In tu potrebujemo harmonizacijo in zelo bi si želela tudi nek certifikat o eh, dobrem počutju živali za vse eh, in to bi res vsak moral imeti.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

Zagotavljam vam, da bo Evropska unija še vedno aktivna na področju dobrega počutja živali. Slišim različne pristope, različne predloge v zvezi s pristopi, nove zakonodaje, novo strategijo, platformo Evropske unije za dobro počutje živali ali pa tudi boljše izvajanje ali ocenjevanje trenutne strategije. Vse te možnosti so predmet razprave v mojem kabinetu in zato smo se tudi odločili za to raziskavo Eurobarometra. Ne gre samo za vprašanje javnega mnenja, pa gre za to, da se tudi ustvari dodano vrednost v evropski prehrambeni verigi in da se vključi tudi širšo, eh, širši krok deležnikov za novo strategijo potrebujemo nove informacije, ki bojo na voljo v letu 2016 in bodo omogočile, da se odzovemo na številne legitimne zahteve posameznih deležnikov. Kar pa se tiče tudi prilagoditev zakonodaje, pa je to še vedno naša, pr, zako, eh, naša prioriteta. V naslednji javnomnenski raziskavi Eurobarometra bomo videli tudi, kako lahko predlogi državljanov se tukaj upoštevajo. Evropska unija bo imela priložnost, da ustvari referenčne centre za dobro počutje živali, ki bodo dober, eh, dobra spodbuda za promocijo posameznih deležnikov evropska proizva, proizvodnja mora profitirati iz svoje vodilne vloge na področju dobrega počutega živali in zahtevati in uveljavljati visoke standarde na trgu. Veselim se že resolucije tega parlamenta. Naj ponovno zagotovim parlamentu, da komisija zelo je resno jemlje vprašanje dobrega počutja živali in še naprej bomo vključevali ta vprašanja v širšo perspektivo tudi prehrambene verige Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Imeli bomo predlog resolucij.